stopanjo evra potekala po poročilu gospoda Leinena. Gre za manjšo spremembo našega dnevnega reda danes. Dnevni red je torej sprejet. Čaka nas prva točka na dnevnem redu in prva točka je izjava predsednika Evropskega parlamenta o deportacijah iz leta 1941 v baltskih državah. Po izjavi bomo imeli kratko razpravo, predstavniki političnih skupin bodo povedali nekaj pomembnih besed na to temo. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Ta mesec poteka 70. obletnica masovnih deportacij iz baltskih držav. deportacije je izvajala Sovjetska zveza, potekale pa so že od leta 1940. Deportacije so bile namenjene temu, da bi odstranili politične in družbene elite iz baltskih držav. Znanstveniki, pomembni politiki so bili deportirani, vključno z drugimi osebami, ki so zagovarjali samostojno mišljanje. Spomniti se moramo sto tisoče žrtev sovjetskega terorja v bazdskih državah. Mislim, da moramo tudi jasno obsoditi totalitarni režim Sovjetske zveze. Državljani Litve, Latvije in Estonije so se krčevito borili za svoje pravice in za ustrajnostjo so postali tudi člani Evropske unije. Opominjam vas tudi, da bomo 22. junija obeleževali tudi 70. obletnico napada Hitlerjeve Nemčije na Sovjetsko zvezo. Kaj to pomeni? Takrat so stara zavezništva propadla. Obdobje je bilo zelo pomembno za Evropo, moramo ga imeti v spominu. To je pomembno tudi za nas, kajti med nami so kolegice in kolegi iz Litve, Latvije in Estonije to jasno kaže, da smo evropejci sposobni prejiti velike razlike, ki so včasih med nami. Z veseljem pozdravljamo kolegice in kolege iz teh treh držav v svojih vrstah v tej dvorani. Vypovedi predstaviteli grupe. Sedaj dajem besedo za kratke izjave predsednikom ali predstavnikom političnih skupin. Gospod Tun Kelam, izvolite. Bojo. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše prijazne besede solidarnosti. Pred 70 leti je bilo deportiranih približno 50 tisoč litovskih, latvijskih in estonskih državljanov. To je izvajala Sovjetska zveza. Če primerjamo to številko 50 tisoč z takratnim številom prebivalstvom v baltskih državah, kar je bilo 5,5 milijonov. In če to primerjamo z Britanijo ali Francijo, to bi pomenilo, da bi približno 430 tisoč državljanov deportirali iz Združenega kraljestva ali 363 tisoč ljudi iz Francije. Na srečo se to v teh dveh državah ni zgodilo. Že maja 1941 se je sovjetska oblast odločila, da bodo poskusili Litvo, Latvijo in Estonijo očistiti protisovjetskih elementov. Kako je gospod predsednik povedal, je to vključevalo politične in gospodarske elite. Deportirance so v tovornih vagonih deportirali v Sibirijo na sever, kjer so prisilno delali in trpeli zaradi lakote. Moške so ločevali od družin in jih zapirali v zapore, kjer so umrli ali pa so jih usmrtili. V številnih primerjih, oziroma v skoraj 50 odstotkih, je končni rezultat bila smrt. 41. smo doživeli velik udarec demokratični družbi to nasilje je povzročilo zelo veliko psihološke travme med prebivalstvom. Ljudje so imeli zelo veliko psihičnih težav, med drugim samocenzuro in občutek preganjanja. Zaradi tega so ljudje tudi imeli občutek, da pravica ne more zmagati. Sergej Kovaljov, dobitnik nagrade Saharova, je mnenja, da so bila, so bila ta dejanja zločini proti človeštvu. Zato je komemoracija dogodkov izpred 70 let priložnost, da poglobljeno razumemo, da je tudi vaša preteklost naša preteklost in obratno. Priznanje kaznivih dejanj iz leta 1941 mora biti skupni del naše evropske zgodovine. Kolegice in kolegi, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in za vašo solidarnost baltske države so si toliko let prizadevale, da bi to dosegle. Hvala. E, Hvala lepa. Gospod Hanes Svoboda v imenu socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospod Kelam, balske poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Danes se spomnimo, kako so potekali množični deportacijski pritiski iz eh, baltskih držav. To so najbolj temna poglavja v evropski zgodovini. Govorimo o prejšnjem stoletju in to je stoletje, ki pravzaprav mnogi označujejo kot eh, leto preganjanja in deportacij. Danes ravno tako obeležujemo vse žrtve in spomin. Ravno tako moramo zapolniti te vrzeli v sovjetski zgodovini in to so temni zločini stalinizma. To ni samo političen napad, ampak eh, to je pravzaprav eh, podpora eh, določenim zločinom in to je pravzaprav zgodovina, ki jo imajo tudi drugi narod in to je zgodovina, ki ima tako temna kot tudi svetla poglavja. Ampak, ko govorimo o balski državah, govorimo tudi o Armencih, ki so jih pregnali v začetku stoletja, to so storili Turki. Potem izmenjava oziroma zločini Turčija, Grčija, potem množične deportacije v Evropi eh, sredi stoletja. To so naredili tako nacistični režimi, kot tudi komunistični režimi v Sovjetski zvezi. Tudi potem, eh, ko se je končala vojna, je prišlo do tega, da so se zoprestavili nekdanji zavezniki. Potem je tukaj tudi nekdanja Jugoslavija in zločini, potem kolonialni zločini, množične deportacije. Pravzaprav se moramo resno soočiti eh, s številnimi travmami. Tih teh množičnih deportacij in preganjanj. Del tega je tudi, eh, da vidimo, kdo je kriv, kdo je nedolžen, In ne nazadnje je to pomembno tudi, ko govorimo o sedanji zgodovini in primeru, kot je mladič. Ampak, ko govorimo o evropski zgodovini združevanja, moramo govoriti eh, tudi o samostojnosti baltskih držav in pravzaprav moramo s tem nadaljevati in videti moramo, kako lahko razčistimo določene stvari, ki se niso končale. Tudi tako se bo sklenil evropski proces združevanja. Pravzaprav temu podegujemo ne samo tim, tem žrtvam, ampak tudi vsem nam. Številni politiki iz vseh evropskih držav, iz zahoda in vzhoda, so sodelovali pri tem projektu. Recimo eh, polski predsednik eh, in tudi nemška kancerka sta podpisala zelo pomembno izjavo iz Danciga. In pravzaprav se moramo eh, spomniti o tem, kaj se je zgodilo Vprašati se moramo tudi, kaj je z Romi. Tudi to so bili eh, pravzaprav številni deportacijski pritiski, potem tudi sredozemlje, sedanje zgodbe. To so pravzaprav dosečki Evrope brez meja in samo tako bomo uspeli pravzaprav eh, postaviti eh, to novo Evropo brez nacionalizmov in brez meja. Pravzaprav se moramo spomniti vseh teh množičnih žrtev deportacije in to je pravzaprav zgodba evropskega združevanja. To je pravzaprav edina garancija, da za seboj postavimo te ne srečne zgodbe. Nič, nikoli ne moramo pravzaprav pozabiti teh zgodb. Še vedno so aktualne in to je ne na zadnje del skupne Evrope in skupne evropske zgodovine. In ravno zato smo tudi uspeli. Dziękuję, panie wiceprzewodniczący. Pa... Hvala lepa. Zdaj pa gospod Leonidas Donskis v imenu skupine ALDE. Aču europos parlamento prezidente gerbiamieji hvala lepa gospod predsednik spoštovane kolegice spoštovani kolegi deportacije baltskih državljanov iz leta 1941 so res bile eden največjih tragičnih dogodkov 20. stoletja Litva, Latvija in Estonija so utrpele velike žrtve med političnimi elitami, družbenimi elitami. Države so bile potem 50 let politično izolirane. Ta izolacija se je končala šele leta 1990, šele takrat smo lahko začeli govoriti o resničnem preboju baltskih držav. Vendar, pomembno je leto 2004, takrat so se te države pridružile Evropski uniji. To leto je resnično pomemben mejnik v zgodovini balskih držav. Številni, ki so bili najbolj napredni predstavniki teh držav, so bili deportirani. To je bilo popolnoma v skladu s Stalinovim načinom in njegovimi metodami, da bi deportirali najbolj učinkovite in najboljše ljudi. To je danes zgodovina. Gospe in gospodje, gospod predsednik, danes lahko obeležujemo le dejstvo, da je minilo že 70 let od teh deportacij. Dejstvo, da danes govorimo tukaj, pomeni zelo veliko za Evropo in za spomin. Hvala. Eh, kolega Roberts. Eh... Hvala. Gospod Robert Žil. Hvala gospod predsednik. Govorimo o deportaciji balskih državljanov junija 1941. 25. marca leta 1949 so sledile nove deportacije. To je bilo veliko ponižanje. Ljudje so pošiljali v Sibirijo, to so bila taborišča smrti. Evropska civilna družba teh dogodkov še vedno ne pozna. Hitlerjev režim smo obsodili, ampak ko gre za režim Stalina in genocid, potem nekateri politični krogi še vedno menijo, da je to nekaj, o čemer sploh ne bi smeli govoriti in te dogodke ocenjevati. To je nedvomno negativno vplivalo na psihologijo baljskega prebivalstva. Tudi Solženicin je o tem govoril. Govoril je o pomankanju solidarnosti in o pomoči, razvrednotenju. Zakaj moramo še vedno prisluhniti moskovski različici zgodovine, ki pravi, eh, da okupacija baljskih držav sploh ni bila, da pakta Ribbentrop-Molotov sploh ni bilo. Rezultat letega je bila okupacija leta 1940. Sprašujem se, zakaj moramo te zgodbe še vedno poslušati. Pravijo, eh, da so nas eh, ti predstavniki osvobodili. Ravno zato bi rad izkoristil to priložnost in pozval Evropsko komisijo, da storijo vse, kar je v njihovi moči, da zadeve preiščejo, da vidimo, kakšni so bili ti zločini in da obsodimo vse totalitarne režime in zločine. Najlepša hvala. Gospod Franz Obermajer je naslednji. Danke, Hvala, gospod predsednik govorimo o Stalinu in Hitlerju, govorimo o delitvi interesne sfere v srednji Evropi in baltske države so bile zaničevane tudi v Belorusiji, tudi tukaj so bili priča množičnim deportacijam 13. in 14. julija se je to zgodilo. Množične deportacije pred sodišč, ampak življenja so bila pravzaprav uničena. Leta 2002 je estonski parlament govoril, da naj bi 14. juli eh, moral biti dan, ki naj bi ga obeležili. To je nacionalni državni praznik, to je dan žalosti, ampak tudi na nek način dan priznanja neodvisnosti estonske države. 14. julij je dan, ki ga vsi obeležujemo v celotni Evropi. Tudi manjše države, manjši narodi, tudi tisti, ki so bili žrtev sovjetskega režima in to so tudi baljske države. Najlepša hvala za vse izjave. S tem smo izčrpali to točko. Naslednja točka na dnevnem redu, poročilo gospoda Jo Lajnena, Evropsko okoljsko-ekonomski računi. besedo dajem gospodu poročevalcu, gospodu Lajnenu. Izvolite. Ja, ja, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes bomo razpravljali in jutri bomo